času se spomniti in počastiti žrtve masakra na Norveškem. V juliju se je to zgodilo in dovolite mi, da se v začetku z nekaj besedami obrnem na vas. Najprej bi hotel podati kratko izjavo, če hočete lahko sedite. Najprej torej kratka izjava. Koledzy, mówimy o bardzo poważnej sprawie, która z wszystkich. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, gre za zelo resno zadevo, ki se nas je dotaknila vseh. 22. julija smo bili v Evropi ponovno priča terorističnemu napadu. Hladnokrvni morilec je umoril 79 ljudi ksenofobija in sovraštvo je pokazala svoj najbolj grozovit obraz na tisti dan. V Utoji in Oslu je prišlo do kršitve vrednot demokratične družbe. Veliko mladih, ki, jih je, ki so sanjali o svetli prihodnosti, je bilo ubitih v tem masakru, ki je vredno vse obtožbe. Dogodki 22. julija so pokazali, da terorizem ni samo zunanja grožnja, kot je bilo to 11. septembra 2011 v ZDA. 2001, seveda. Takrat, torej leta se je prišlo do brutalnega napada na našo družbo in ta napad je izvedel eden izmed nas. Narediti moramo vse, kar je v naši moči, da bi spodbujali notranjo integracijo, vključevanje posameznikov v družbo. Ne glede na to, kje smo v Evropi, se morajo ljudje, ki so del naše družbe, počutiti tako, da delijo, da imajo enake vrednote. Sodelovati moramo z vsemi državami pri boju proti terorizmu. To je izziv za vse nas v času interneta in globalizacije. Zdaj, glo zdaj terorizem ne pozna meja. Norveška, dežela, kjer se podeljuje Nobelova nagrada za mir, je bila priča brutalnemu napadu. Vendar pa ne smemo dopustiti, da se sesuje sistem vrednot, ki temelji na odprtosti, strpnosti in spoštovanju za naše sodržavljane in so ljudi. Želim izraziti solidarnost tega parlamenta z ljudmi in vlado Norveške. Izražam tudi sožalje vsem družinam žrtev. Z njimi smo v naših mislih, v naših molitvah. Z vami smo, prebivalci Norveške. Dva meseca po tem tragičnem dogodku še vedno mislimo enako. Zdaj dajem besedo voditeljem političnih skupin, potem pa vas bom zaprosil za minuto tišine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 tukaj spregovorimo par besed in se obrnemo na norveški narod. Mi smatramo, da so norvežani naši bratje in to, kar se je zgodilo, je nekaj strašnega. To kaže, da e, kriminal ne pozna meja. Prizadeti številni mladi ljudje, ki jih sicer ne poznamo, ampak vemo, da so bili polni upanja, da so vedeli, kaj je prav in kaj je narobe, da so si želeli eh, živeti v boljšem svetu. E, to nas je zelo prizadelo. Henrik Ibsen, norveški pisatelj, je nekoč rekel. In sicer, ko je Danska bila napadena, je rekel, da bratu, ki je v težavah, je potrebno pomagati. Mi na švedskem smo imeli v zgodovini eh, razlog, da rečemo, Finske zadeve so tudi naše in to velja tudi sedaj za Norveško. Eh, to, kar se je zgodilo na Norveški, je stvar nas vseh. Mi moramo izraziti solidarnost in eh, Seveda s tem ne moremo uh, rešiti vsega, ampak eno stvar lahko povdarimo. Namreč, da smo z njimi v njihovi žalosti, v njihovi bolečini. Njihova žalost, njihova bolečina je tudi naša. Norveški pesnik je yeah na norveškem bil neštetokrat citiran pri pogrebi, ko so pokopavali mlade ljudi. In on je pisal mladini, e, vojna je zaničevanje življenja. In zaradi tega bi morali vso svojo moč uporabiti za ohranitev miru. Mi sočustvujemo z norveškim narodom in mi občudujemo vse, ki se zauzemajo proti sovraštvu, zauzemajo za mir. To je tudi naša pomembna naloga. Mi lahko rečemo vsi tisti, ki ki se pridružujejo terorističnim idejam, eh, mi se proti njim borimo. Mi eh, skušamo pomagati, da se mir ohrani. Eh, mi moramo delati tako, da bo lahko teroristom rekli, vi ste izgubili, mi smo zmagali, naš svet je močnejši od vašega. Mi se lahko na ta način zauzememo za tiste, eh, ki eh, so izgubili življenje na Norveškem in dali svoje življenje za naše dobro. Hvala lepa. Zdaj pa še Martin Šulc. Hvala, gospod predsednik, spoštovane dame in gospodje. Številni moji prijatelji in prijateljice iz socialdemokratske politične stranke, številni moški in ženske iz našega mednarodnega gibanja poznajo dobro ta kraj. To ni samo kraj Utoja, eh, kjer se zbirajo norveški mladi socialisti, tam so se zbirali tudi drugi mladi socialisti. Številni med mojimi prijatelji ta kraj poznajo in imajo lastne izkušnje. Tu je šlo za mladino eh, norveške eh, delovske stranke, ampak moj predgovornik je rekel, Žrtve so bili mladi ljudje, bili so žrtve zločinca, katerega cilj napada so bili mladi socialdemokrati, ampak on je pravzaprav napadel sistem vrednot. Ta zločin je strašen, strašen zaradi tega, ker Zločinec ni hotel, da bi ta sistem vrednot imel prihodnost, zato je ubijal mlade ljudi, simbolično ubijal mlade ideje, tako da ta ideja ne bi imela prihodnosti. Napad je veljal ideji in če bereš teze tega človeka, potem hitro ugotoviš, da nobene odprte družbe, nobenega respekta do drugih kultur, eh, premoč belih proti drugim rasam, torej no, ni enakopravnosti eh, med ljudmi, ne glede na to, odkot prihajajo. To je napad na naše vrednote, to je napad tudi na vaše vrednote. To ni samo napad na socialdemokratske vrednote, to je napad na vrednote celotne družbe. Če hočete, spoštovane dame in gospodje, dragi kolegi, tisti, ki zastopajo te vrednote, morajo občutiti to kot napad na njih, torej to je napad na nas. Zato je prav, da je Evropski parlament se ne samo spomnil žrtev, temveč da se je zavedal, da so napadene naše vrednote. Proti temu se je treba boriti. Tu se je treba braniti. Braniti se je treba s tem, da ne dopustimo nestrpnosti, ksenofobije, eh, nobene politike grešnih kozlov. To je naša skupna naloga. Če bomo to skupno delali, potem bomo takšne ljudi zaustavili. Zaustavili ljudi, ki jih je zaustaviti treba. To ni eh, dovolj za tiste, ki dejansko trpijo, ki so izgubili svoje najdraže. In gospod predsednik, zahvaljujem se vam, da ste to eh, obžalovanje, to solidarnost izrazili. To iz te hiše, iz tega parlamenta je socialna demokracija tako v svetu, kot tudi na Norveškem dobila številne dopise. En kolega je napisal, da on ta napad na te mlade ljudi smatra kot napad na sebe samega. To je bil kolega Mario Mauro. To sem omenil zaradi tega, ker on ni socialni demokrat, vendar je občutil, ne glede na to, ali je socialist ali kristjan, ali uh, sem bel ali sem črn, ali sem desno ali levo. Takšni ljudje hočejo nas vse uničiti in zaradi tega, če v smislu eh, naše skupne listine o temeljnih pravicah tu delujemo kot multinacionalni, multietnični, multivirske, eh, virski parlament, potem je to najboljši odgovor na ta terorizem. Hvala. Dziękuję pan przewodniczący Giefer. Hvala lepa, zdaj pa Giefer-Verhofstadt. Ja, hvala, gospod predsednik. Leta 1940 na začetku nacistične okupacije je Nordal Krik, norveški pesnik, zapisal, tako malo nas je v tej državi. In vsakdo je brat ali prijatelj. Mislim, da lahko to uporabimo tudi danes, ko je prišlo do masakra skoraj 80 ljudi na Norveškem. To je bil napad na demokracijo, na državljanstvo. In to so bili mladi ljudje, ki večinoma sploh še niso mogli glasovati oziroma voliti. To je velika drama in tudi neposreden napad na demokracijo samo. Samo to, da izrazimo svoj gnus nad tem, ni dovolj. Ne moremo si zatiskati oči pred tovrstnim nasiljem. Mogoče bi obrevik sicer norec, mogoče je deloval sam. Ampak jasno nam mora biti, da je to, da je on proizvod, produkt družbe, nekega gibanja, skupnosti aktivizma na blogih in današnje družbe. Kar je name naredilo največji vtis je, kako hitro so javne osebe zavrnile vso odgovornost, medtem ko bi morale delovati hitro proti ideologiji Brevika. To je ideologija, ki je bila protislamistična, in je bila naravnana proti večkulturni in večnacionalni družbi, proti politični korektnosti in proti Evropi in končno tudi proti Evropski uniji. Brevik je deloval v luči govora, ki postaja vedno bolj pogost, ki opisuje sedanjo situacijo v Evropi kot dramatično in meni, da je družba prišla do točke, ko ni mogoče zaupati nobeni demokratični vladi več. Mislim, da moramo ponoviti besede nekdanjega predsednika Kenstana, ki jih je, up, ki jih je uporabil v 15-letnici bombardiranja bombnega napada v Oklahomi. Clinton je rekel, da smo vsi odgovorni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 quand il y a un massacre Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, ko pride do masakra, ostanemo brez besed, žalostni smo in prestrašeni. Ko mine nekaj časa, pa začnemo razmišljati. Res je, da ta napad na Norveškem je bil usmerjen proti mladim ljudem, mladim socialdemokratom, ki so branili močne ideje večkulturne solidarnosti. Veliko ljudi se je tam zbralo, da bi spodbujali te ideje. Veliko norvežanov, kurdskega porekla in drugačnega porekla je bilo tam zbrani in to je odražalo večkulturno in večnacionalno družbo tam. Veliko politikov v Evropi zdaj že nekaj časa govori, da večkulturne družbe ne delujejo. Velikokrat sem se spraševal, kaj to sploh pomeni. Ali to pomeni, da boste poslali nazaj vse tiste, ki niso pravega norveškega porekla, ali ki niso pravi finci, ali pravi nizozemci, francozi, italijani in tako naprej. Ali jih boste poslali nazaj? Ja, kam? to vrstni govori in to vrstne besede predstavljajo gojišče za sovraštvo. Videti pa moramo, kakšna je naša realnost danes in to moramo braniti. Braniti moramo evropske vrednote, govoriti moramo o tem, da moramo obraniti evropske državljane. To pomeni, da moramo braniti večkulturno identiteto, ki jo imamo danes v Evropi. To je realnost današnjega dne v Evropi. Ta masakr se je zgodil zato, ker je bil nekdo proti večkulturnemu življenju in identiteti. Problem na norveškem ni bil sam masakr, ampak naivnost norveške vlade, ki spodbuja večkulturno družbo. Gospod Lepen, moramo povedati, da ste sramota za ta parlament in sramota je, da je evropski poslanec povedal sploh kaj takega. et je voudrais dire à tous les vrais européens In vsem pravim evropejcem želim povedati naslednje. Če smo šli predaleč v svojih govorih, če izgovorimo te grozne stavke in ideje, Evropa ne bo več odprta družba. In če govorimo tako, potem ustvarjamo gojišče za sovražne misli in ustvarjamo klimo, ki je sovražna. Ustvarjamo atmosfero, v kateri lahko potem kakšni nori ljudje gredo na morilski pohod. Razmisliti moramo o tem, kaj počnemo in kaj govorimo kot evropejci. Hvala. Dziękuję panu przewodniczącemu. Pan prze... Hvala lepa. Zdaj pa gospod Jan Zahradel. Gospod predsednik, mogoče imamo različna mnenja in stališča v tej dvorani, ampak mislim, da se lahko vsi strinjamo v eni stran stvari. Evropa je celina strpnosti, svobode in pluralizma preteklosti smo se že združili zato, da smo se skupaj borili proti nestrnosti in opresiji ter nasilju. In zdaj se moramo združiti ponovno zato, da ne bomo spodbujali sovraštva in strahu. To nima prostora v Evropi. V imenu naše skupine naj izrazim obžalovanje in, in želimo obsoditi te dogodke na Norveškem. Naše misli so skupaj z Norvežani in družinami žrtev, pa tudi z kolegi socialisti, katerim so žrtve pripadale. Gospod predsednik, tudi vi ste nas sami opomnili na obletnico 11. septembra. Naj poudarim, da v tem konkretnem primeru pravilno poudarjamo, da čeprav so tisti teroristi izvedli dejanje v imenu vere, niso zastopali nobene vere ali vernikov. Na norveško tragedijo pa moramo gledati na podoben način, z podobnega zornega kota. Posameznik, ki je bil storilec tega dejanja, ni zastopal nobene vere, nobenega političnega prepričanja. Šlo je samo za bolan um. Mislim, da moramo, da ne smemo izkoristiti tega dogodka za politikanstvo. Naj se zahvalim vsem kolegom iz drugih poslanskih skupin, ki niso šli v to smer in so ohranili dostojanstvo in spomnili vse, da obstajajo splošne vrednote, za katere se moramo zauzemati vsi skupaj. Hvala. Dziękuję, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospodu Zahradilom. Naslednji je Sendergaard. For Norge er der et før og et efter den 22. juli. For os i Skandinavien Misliti moramo na to, kaj se je zgodilo po 22. juliju. Za vse v skandinavskih državah je ta dogodek pomenil, pomenil nekaj podobnega kot 11. september 2001. To, kar se je zgodilo na norveškem, ni bilo nekaj naključnega. Usmerjeno je bilo proti norveški demokraciji. Napad v Jutoji je bil napad, ki je bil natančno pripravljen. To je bil napad na prihodnost Norveške, na prihodnje voditelje socialne stranke mladinska organizacija socialistične stranke socialistov na Norveškem ni bila naključna žrtev in ni bil naključni cilj. Borila se je proti družbenim neenakostim za strpnost, za mednarodno solidarnost in ta norveška delovska stranka predstavlja vse, kar je napadalec sovražil. Mislim, da ne moremo reči, da se ne moremo naučiti ničesar iz tega masakra. Veliko se lahko naučimo. Tudi rea iz reakcij na ta napad strani ministrov in predsednika. V podobnih situacijah bi mogoče kdo zahteval maščevanje ali boj proti terorizmu, drugi voditelji bi mogoče uvedli razne omejitve demokratičnih in temeljnih pravic, vendar premijer Stoltenberg tega ni naredil. On je ustrajal pri tem, da mora biti odziv na to teroristični napad več demokracije, več odprtosti, več humanosti. To je bil njegov odgovor. to stališče so prebivalci Norveške v celoti podprli. Po vsej Norveški in vsej Skandinaviji je na stotine tisoči ljudi se udeležilo demonstraciji proti terorizmu in za demokracijo ter strpnost. Sporočilo teh demonstracij je bilo zelo jasno. Zlo lahko prizadene posamezne žrtve, ne pa celotnega naroda. Hvala. Dziękuję pan przewodniczący Speroni. Il mio gruppo Gospod Speroni, izvolite. Ja, hvala. V moji skupini želimo izraziti sožalje in solidarnost z Norvežani. To je bil napad proti človeštvu in nobena, nobeno opravičilo ne zaleže, nobena motivacija ne more upravičiti takega masakra. Naše vrednote so svoboda in demokracija in te vrednote bodo prevladale kljub tovrstnim dogodkom. Ne moremo se odmakniti od načel, ki so temelj naše družbe in predstavljajo tudi podlago za odnose med ljudmi. Hvala. Madame Diana Dodds. Gospoda Diana Dodds. Thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsednik. Vsi čutimo obžalovanje in žalost ob takem brutalnem dejanju množičnega pomora. Dovolite, da izrazim sožalje v svojem imenu in imenu svojih voljivcev. Žal na Severnem Irskem dobro poznamo grozote terorizma, ampak da je terorizem usmerjen v mlade ljudi, to je še posebej grozno. Veliko ljudi je bilo citiranih danes, državniki in pisatelji in pesniki, ampak mislim, da je prav, da citiram enega mladega preživelega na norveškem. To dekle je v svojem blogu opisalo kak, svoj pobeg pred morilcem. Zapisala je, še danes ne morem verjeti, da sem danes skoraj umrla, še ne morem jokati, pa ne zaslužimo, da bi umrli. Zato zdaj to pišem, smo preprosti ljudi, ki smo se vključili v politiko in ki želimo narediti svet boljši. Gospod predsednik, zamo obrami stojimo z Norvežani, čeprav prihajamo iz različnih političnih ozadij in čeprav imamo različne stališča, moramo tukaj preseči politična stališča, zato da terorizem in nasilje ne bo nikoli prevladalo. Hvala. Dziękuję bardzo. W imieniu... Hvala lepa. Zdaj pa v imenu komisije komisarka Cecilija Malmström. Gospod predsednik, gospe in gospodje, to, kar se je zgodilo 22. julija na Norveškem, je grozovita tragedija. Brutalnost, ki si jo je težko zamisliti, ena hujših nočnih mor. Na otoku to je nočna mora postala realnost. Osem ljudi je umrlo v terorističnem napadu v vladnih prostorih v Oslu tistega dne. To je bil napad enega človeka. Kasneje, istega dne, je brutalno in hladnokrno umoril 70 najstnikov. Tudi policisti so bili presenečeni in se, se je to zgodilo v državi, ki je znana po svoji varnosti. Izražamo sožalje državljanom Norveške in družinam žrtev. Vse nas skrbi ta napad. Se bi to napad na demokratične institucije, na vrednote, na ideje. To je bil napad na mlade, ki so se pripravljali na aktivno udeležbo v javnem življenju in v strankarski politiki. Ne smemo dopustiti, da to vrsten ekstremizem prevlada. Posamezniki napajajo svoje misli iz ekstremističnih ideologij in proti temu se moramo vsi boriti. Norvežani so dostojanstveno prenesli svoje, svojo žalost. in moramo podpreti Norvežane pri podpiranju demokratičnih vrednot. Vsi moramo stopiti skupaj. Hvala. You, Hvala, gospa komisarka. Zdaj pa vas pozivam k minuti molka. V spomin in v čast teh žrtev ki so umrle v morilskem napadu Julija na Norveškem.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 da gospod Faraž, antievropejec, ki je v tej stavbi, je raje izostal oziroma ni hotel izostati. Je je izostal, namesto da bi se z nami posvetil uh, žrt, spominu žrtev. Gospe in gospodje, v tem vzdušju žalovanja in žalosti, bi vsem svetoval, da tukaj